poročil gospe Atwell o ukrepih skupnosti v zvezi s kitolovom. Glasovali bomo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospe Atwell. Naslednja točka je poročilo o gospodu poročil gospoda Beleja. Gre pa za sodelovanje skupnosti v Evropskem audiovizualnem observatoriju. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In poročilo je bilo sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Naslednja točka je poročilo gospoda Fave o sankcijah zoper delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite priseljence iz tretjih držav. Glasujemo o snutku zakonodajne resolucije brez predlogov sprememb. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Jegle o statistiki rastlinskih pridelkov. Gre pa za uredbo in sicer imamo dva svežna predlogov sprememb. Prvi predlog, prvi svežen predlogov sprememb glasujemo elektronsko o svežnju 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. predlog komisije, kot smo ga spremenili s predlogi sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke naši poročevalki. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospoda Sajerja o aromatiziranih vinih. Glasovali bomo o predlogu uredbe. Imamo dva svežna predlogov sprememb. Prvi svežen glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog komisije o glasovanju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in osnutek zakonodajne resolucije glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospodu Sajerju. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu gospe Vandenburg o nižjih stopnah davka na dodano vrednost. Imamo predlog za direktivo in sedem ločenih predlogov sprememb. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo to elektronsko preveriti. Predlog spremembe ena. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ta predlog spremembe je torej zavrnjen. To je lahko zelo razborljivo. Predlog spremembe dve. Kdo je za? proti, vzdržani. Rekla bi, da je zavrnjeno. Jasno je bilo zavrnjeno, dragi kolegi. Ampak, če ustrajate, bomo glasovali še elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. And that is adopted. In sprejeto je. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spet bomo morali elektronsko preveriti. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To pa je zavrnjeno. Predlog spremembe 5, kar takoj bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe štiri, kar tako elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šest, spet elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno, sprejeto. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog komisije tega poročila, kot je bil, bilo spremenjeno, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa osnutek zakonodajne rezolucije. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke naši poročevalki. Naslednja točka je glasovanje o štirih predlogih resolucij o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov strani ameriške obveščevalne agencije CIA. Glasujemo o skupnem predlogu resolucije štirih političnih skupin. Imamo predlog spremembe ena, o katerem glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj bomo glasovali o uvodni navedbi B, odstavek 4. Glasovanje po delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Prvi del je zavrnjen, drugi del postane brezpredmeten. Prehajamo na uvodno navedbo B. Pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. V redu bomo preverili. Glasujemo torej o uvodni navedbi B5. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. leto je bilo. Zdaj pa glasujemo o skupnem predlogu resolucije in sicer elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospoda Zarju Zavolskega, o letnem poročilu o srednjih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike. Imamo predlog resolucije. Najprej predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe šest, eh, tudi z elektronskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Kdo je za ta predlog spremembe? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štiri in predlog spremembe sedem sta identična, glasovali bomo elektronsko, glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni mi bilo povsem jasno, zato bomo morali elektronsko preveriti. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa v osnutku resolucije v celoti elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke našemu poročevalcu. Zdaj pa bomo prekinili z glasovanjem in začeli z slavno sejo. Hvala.